Dobro jutro, drage kolegice in kolegi. Prisrčno dobrodošli na drugi dan našega sestanka. Vidim, da se še pogajate, pogovarjate. Na dnevnem redu je proračun 2010 in zneski, ki bi jih hoteli Eh, imeti v proračunu 2010 za naš odbor. Eh, večina je bila na dopustu, nekdo pa je delal, to je Juta Hauk, ki je kljub temu, da je samo namestnica, za nas opravila to delo. Eh, Juta, imaš besedo. Najlepša hvala in Če bi kolegice in kolegi poslušali, vem, da vsi ne govorijo nemško, ampak hotela bi povedati nekaj načelnih zadev, zato ker je dosti kolegic in kolegov novih, ki mene ne poznajo in mogoče tudi ne vedo vse, kar je povezano s proračunom. Tri načelne zadeve. Prvič, kar zadeva agencije. V mestnem času imamo 28 agencij v Evropski uniji, za katere smo mi eh, kot parlament pristojni, ki del svojega proračuna, pa celoten proračun dobivajo iz našega proračuna. Eh, komisija naredi predhodni predlog eh, proračuna kot vsako leto, svet pa vedno črta nekaj iz eh, tega proračuna. Potem agencije so vedno prestrašene zaradi tega, ampak ni nujno, da so prestrašeni ljudje tam, zato ker eh, vedno se potem neki še spremeni v predhodnem eh, predlogu proračuna. Sočasno Imamo različne agencije. Nekatere agencije ne dobijo samo denarja iz našega proračuna, temveč so odvisne tudi od prispevkov, ki jih pobirajo za delo, ki ga upravljajo. To zadeva eh, Agencijo za kemijo v Helsinkih, EMEA e v Londonu, eh, Agencija za medicino in te agencije cije, za njih so si izmislili eh, dohodke, ki so vezani. Eh, torej, oni, če ne dobijo dovolj denarja iz proračuna, potem lahko ta denar ki ga dobijo, eh, posredujejo komisiji, komisija shrani za njih ta denar in če naslednje leto eh, ta denar potrebujejo, ker jim proračun ne zadostuje, lahko dobijo ta denar. Včasih pa komisija ne reagira tako, kot oni pričakujejo, kot se je leto zgodilo pri teh dveh agencijah da so enostavno ta denar že vključili v proračunska sredstva, ampak to ne gre, to ni prav. Zato, ker so te agencije odvisne od prispevkov in to mi vsi vemo iz dobre stare prakse, da ne moramo čist natančno povedati, koliko prispevkov bodo eh, zbrali v enem letu. To je zelo različno. Koliko eh, eh, podjetij, naprimer, zahteva oceno svojih zdravil pri EMEI. To se pravi, da jaz dam predloge za spremembe tega predhodnega predloga proračuna. Dolgo časa smo z agencijami in z direktoratom eh, pripravljali razvojne načrte in sicer tako, da so agencije lahko pametno delale. To pa pomeni seveda tudi, da mi kot parlament v postopku proračuna ne moremo kar črtati sem pa tja po tem organigramu. Mi eh, smo prepričani, da vemo bolje to, kako stvari eh, gredo kot komisija. In eh, mi tudi vemo, kako kvalificirane naj bodo osebe, ki delajo v tej agenciji, se pravi predlogi sprememb. Mi, če rečemo, naprimer, mi hočemo imeti za eho v Helsinkih dve eh, delovni mesti več, Eh, potem to, eh, če mi ne bomo eh, to zavrnili v našem odboru, bo naredil to proračun. Torej, more biti en red pri celi stvari. Vsaka agencija, ki vidi v enem proračunskem letu, da z osebjem, ki ga ima, ne more opraviti vsega dela, lahko zahteva popravek proračuna. In eh, v tem proračunskem letu se lahko potem eh, spremeni eh, organigram na predlog komisije. Zdaj pa kar zadeva novi proračun. Seveda je včasih zelo dobro, če bi lahko eh, za stvari, ki so ti pri srcu, eh, opredelil nove številke. To bi bilo zelo dobro. Mi smo sicer na ta način samo povedali, da je to naša politična volja, ampak nič drugega nismo eh, dosegli. Eh, denar se lahko dobi samo od eh, proračunskih linij, eh, kjer eh, je, obstaja denar in kjer eh, obstaja tudi pravna podloga. Torej, pravna podloga mora biti, da bi lahko prišli do finančnih sredstev. Lansko leto moje kolegice in kolegi niso hteli poslušati. Ime, uspe, postavili smo proračunsko linijo za podnebje in komisija ni v stanju do danes izdat ta denar, ki je na tem liniji, E, in seveda zdaj ne vejo, kaj naj naredijo, kam naj to transferirajo, ampak to nima nobenega smisla, e, ker to pomeni, da mi sami sebe omejujemo, mi denar nekje zapustimo, e, ne moramo pa ga porabiti zato, ker ni pravne osnove. Jaz vas prosim, da ne vzpostavljamo novih proračunskih linij, temveč da rečemo, da na linijah, ki že obstajajo, damo na to več denarja. To je edino, kar je pamet pametno, vse drugo ni pametno. Tretja zadeva so pilotni projekti. Kolegice in kolegi so bili zelo uspešni, ne to je napačno, e, zelo iznajdljivi. Kaj zadeva uh, ustvarjanje pilotnih projektov? E, torej, dobili smo celo vrsto predlogov, nekaj je bilo umaknjenih, nekaj pa jih niso umaknili. Uh, Jaz bi hotela spomniti na to, da pilotni projekt in pripravljalni ukrepi morajo biti zadeve, ki prvič imajo evropsko dodano vrednost in drugič so inovativni, se pravi nekaj popolnoma novega. Ne sme biti nobene druge možnosti, nobenega drugega zakona, ki bi to že vseboval, ker drugačne gre več za pilotni projekt. Je, lahko je sicer dobra pobuda parlamenta, ni pa pilotni projekt. In jaz moram tudi tako spoštovanim kolegom, kot je Richard Zeber, reči, ne, vaš predlog enostavno ni pilotni projekt. Isto velja za kolega, ki sedi poleg mene. On je predlagal, da bi uh, naredili en pilotni projekt. Ampak na tem področju obstaja že toliko študij, v nekaterih sodeluje celo 11 držav Evropske unije in vse te uh, zadeve se lahko že udejanjajo, se pravi, da to enostavno ne gre več. To enostavno ni pilotni projekt. In Kric Deviš, čisto ob koncu, njemu lahko rečem, da je prišel, rečemo, tri četrt leta prepozno za svojo dobro idejo, ker to, kar je on predlagal, ni več pilotni projekt, ker je komisija že naročila študijo In rezultate te študije bomo dobili naslednje leto. Se pravi, komisija je tu že korak pred nami. Torej, to ni pilotni projekt. Edini pilotni projekt, ki ga jaz zagovarjam, je eh, projekt Tomasa Ulmana, eh, ki, ko gre za obravnavo hepatitisa B. Tako, toliko o tem, zdaj pa lahko glasujemo. Thank you. Eh, Najlepša hvala, Juta. Mislim, da je bilo to zelo koristno, da smo slišali eh, podatke tako o agencijah, kot o preračunskih linijah. Imam pa zdaj en velik problem in prosim vas za razumevanje. Ob 11. uri imamo eh, dva predsednika eh, sveta, ki sta že pred vrati. Za glasovanje pa rabimo pol ure najmanj. Eh, torej, mi imamo zdaj nov parlament, nimamo pa časa da bi o tem razpravljali. Enostavno drugače ne gre. Zato torej razprave ne bo, jaz bi takoj prešel na glasovanje. Ja, vem, da obstajajo kolege, ki bi hoteli na vsak način nekaj povedati, ampak mi bomo glasovali. Prvi predlog. K eh, spremembe 5911, eh, kdo je za, imamo elektronsko glasovali, ne, kdo je za, hvala, kdo je proti vzdržani, sprejeto. 5905, eh, Juta Hau, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5910, Juta Hau, za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo 5921, Chris Davis za. Proti vzdržani moramo elektronsko preveriti, kdo je za. Čuligong, čuligong, ta... Oprostite, oprostite. Tu gre tu ne gre za piloten projekt Krisa Devisa na tem mestu, temveč eh, to zadeva proračunsko linijo 0703, P9, 18 in pa 13, to je isto, to je dodala sem isti predlog, žal mi je, to je pomota bila. Eh, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Petintrideset za, nihče proti, en se je vzdržal, sprejeto. Kris. Dva kolega imata tukaj glasovalne naprave, ki ne delujeta. A, še nekaj nas je kar nekaj izgleda nas je takih, ki imamo težave z glasovalnimi napravami. Ja, potem smo zadovoljni, da bi, glede na rezultat, verjetno končni rezultat potem bil drugačen. Dobro, bomo pogledali, kaj je z glasovalnimi napravami. Dan müssen wir noch abstimmen über... A, moramo glasovati 5906, Jutahauk kdo je za 5906. Kdo je proti? Zdržani, sprejeta. Nadaljujemo. Naslednji 5904, poročevalka. Jaz sem najprej dala predlog, da to kar on hoče, transferiramo. Ko sem se pa še enkrat pogovarjala s komisijo, je komisija rekla, da lahko to implementira v Life Plus, ker gre za sistem ITS, eh, se pravi, eh, predlog spremembe, takšen kot je, lahko o njem glasujemo. Tako kot je Bas predlagal, P904, kdo je za? Hvala proti vzdržani sprijeto. 5914 Adam, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeta. Potem 5918, Richard Zeber, kdo je za? Proti? Zdržani sprejeta. 5-9-1-9, Richard Zeber za. Proti. Zdržani. To bi lahko bilo pol-pol. Kaj pa zdaj? E, rekli smo, da nekateri aparati ne delujejo. E, torej, zdaj glasujemo elektronsko, tisti, ki jim pa naprava ne deluje, pa naj dvignejo roko glasujemo o 5-9-1-9. Glasovanje je zaključeno. Trinštirideset jih je glasovalo, dvajset za, dvajset proti, en vzdržan. Moramo šteti, moramo šteti obstajajo naprave, ki ne delujejo. Moramo šteti, sekretarjat, prosim, preštejte. Kdo je za 5919, eh, predlog spremembe Richarda Zeberga? Hvala, kdo je proti? Kdo se vzdržuje? Zavrnjeno 26 za, 32 proti. Tako, Richard. Prehajamo na 5920, Chris Davis, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 5926, Jutahov, kdo je za? Proti proti vzdržani sprejeto. 5915, to sta dva identična, 15 pa 16, kdo je za aha, ločeno, kdo je za prvi del proti vzdržani sprejeto, kdo je za drugi del. Hvala, proti. Vzdržani, zavrnjena. 5908, kdo je za, proti. Vzdržani, sprejeto. 5909, Jutahauk za, proti vzdržani, sprejeto. 5924, Tomas Ulman za, proti vzdržani proti. Zdržani. To moramo spet šteti. Še enkrat, kdo je za? 5924, eh, Tomas Ulman za. proti. Trideset osemindvajset na tesno. Hvala. 5907 Jutahawk, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5912 tudi Jutahawk za, proti, vzdržani, sprejeto. 5925 Tomas Ulman za, proti, vzdržani, sprejeto. In 5903 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. S tem smo e, glasovanje zaključili. Juti se zahvaljujem za delo, ki ga je opravila in vam se zahvaljujem za razumevanje, da smo delali malo drugače, kot je običajno. Thank you, Minister.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

Dragi kolegi, prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, prisrčno pozdravljamo. Halo. Jaz vem, da imate dosti tem, o katerih morate govoriti, ampak malo koncentracije, prosim, da lahko nadaljujemo. Halo. Okay. Zdaj pa lahko začnemo. Torej, prisrčno pozdravljamo med nami predstavnika švedskega predsedstva, dva naenkrat. Eh, in prisrčno torej pozdravljam gospoda Görana Heglunda, eh, gospod Švedsk in pa Marija Larson, švedska ministrica za oskrbo starejših in javno zdravje. Uh, jaz mislim, da si zaslužite aplaus, prisrčno dobrodošle v našem odboru. Mi vemo, da je švedsko predsedstvo dobro pripravljeno, zelo ambiciozno. Mi smo eh, ta teden že slišali nekaj in zdaj nas zelo zanima, kaj nam boste vi povedali. Eh, da ne bomo izgubljali časa, dajem takoj besedo gospodu Göranu Heglundu. Izvolite. Tak, odfarande, tak varma hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za to prijazno dobrodošljico. Mislim, da odnosi, ki jih eh, razvijemo, vsekakor predstavljajo dober signal za prihodnje delo, kajti dejstvo je, da se bomo v prihodnih mesecih ukvarjali s pomembnimi vprašanji. No tudi povem, da mi je veliko čast, da ste me sprejeli tukaj v vašem odboru, kjer lahko spregovorimo o vprašanjih javnega zdravja, kot jih bomo obravnavali pod švedskim predsedstvom. V veliko čast in veselje mi je, da lahko spregovorim o vprašanjih javnega zdravja, kajti to so vprašanja, ki so osrednjega pomena za življenje naših državljanov. To je zelo pomembno za naše vsakdanje življenje in tudi za naše okolje, neposredno okolje. Eurobarometer spomladi tik pred eh, volitvami v Evropski parlament je pokazal, da je zaščita potrošnikov in javno zdravje eno najpomembnejših eh, vprašanj oziroma tematik v predvolilnem času. In zato mislim, da je pomembno, da se lotevamo tistih vprašanj, ki so najbolj pri srcu našim državljanom. Evropski državljani morajo imeti dostop do najboljših zdravstvenih storitev, kadar te potrebujejo. Evropska unija seveda vsekakor lahko prispeva k eh, boljšemu zdravju, čeprav vemo, da je odgovornost, ključna odgovornost na ravni držav članic so pa določene pobude, ki jih je potrebno sprejemati na evropski ravni. Kljub tej nacionalni pristojnosti in izzivom, s katerimi se sooča vsaka država posebej, pa menim, da se Evropska unija vendarle lahko veliko nauči eh, v medsebojni izmenjavi izkušenj in eh, prav tako mislim, da so ustrezne primerjave med državami članicami koristne za ustvarjanje neke dodane vrednosti. Danes bi spregovoril o možnostih sodelovanja in soglasja med svetom in eh, Evropskim parlamentom, s čimer bi lahko optimirali zdravstvene storitve in zdravje naših državljanov širom Evrope. Tukaj imam predvsem v mislih direktivo o pravicah pacijentov, ki zadeva povračilo oziroma domestilo stroškov zdravljenja v drugi državi kot državi zavarovanja in upam, da bomo v jesenskem času konstruktivno napredovali pri tem dosegu. Prav tako naj povdarim, da je v interesu nas vseh, da sodelujemo. Zelo pomembno je za vse naše državljane, da sodelujemo. Seveda vsak izmed nas igra svojo vlogo, vendar lepa je pomembno, da sodelujemo, da na ta način lahko privedemo do izboljšanj, ki so res temeljnega pomena. Zdaj pa mi dovolite, da na kratko orišem prioritete švedskega predsedstva za letošnjo jesen. Sam sem pristojen za vprašanja zdravja in eh, zdravil. Kolegica je odgovorna za javno zdravje, zato bova imela dve uvodni predstavitvi, da nekako sprožimo razpravo. Delo letos jeseni bo kar napeto, veliko stvari je na dnevnem redu, časa pa je dokaj malo. Gre torej za veliki izziv za švedsko predsedstvo, vendar je naš namen, da se s tem izzivom uspešno spopademo. Smo pa vsekakor, lahko rečem, da uh, optimistični, kaj te vemo, da lahko računamo na vaše sodelovanje, sodelovali bomo z vami, državami članicami in tudi s komisijo in to sodelovanje bo moralo potekati dobro, če želimo doseči rezultate. In v tem kontekstu se že zdaj zahvaljujem svojim francoskim in češkim kolegom za odlično sodelovanje v preteklih mesecih. Njihovo delo v zadnjih 12 mesecih nam je namreč omogočilo, da smo dosegli pomemben napredek, še posebej kar zadeva direktivo o eh, pravicah bolnikov in pa kar zadeva farmacevtske izdelke. Upam, da smo zdaj blizu političnemu dogovoru, ki bo vsekakor velikega pomena. Seveda pripisujemo zelo velik pomen tudi dobrim odnosom s prihodnim predsedstvom, s prihodnim španskim predsedstvom, kar bo zagotovilo tudi kontinuiteto dela v svetu. Švedsko predsedstvo, kot veste, se je začelo že 1. julija. Takrat smo takoj začeli z delom, imeli smo že neformalno zasedanje sveta na švedskem v Jönköpingu 6. Eh, in 7. julija, kjer smo razpravljali o direktivi o pravicah eh, bolnikov, proti ko smo razpravljali o amandmajih Evropskega parlamenta. No in kar zadeva to temo, smo, kot rečeno, obravnavali amantmaje, ki jih je sprejel parlament v prvi obravnavi, kaj je pomembno je, da vse vlade poznajo stališče parlamenta, zdaj pa je na nas, da uh, gremo na tej podlagi naprej. Ministri so tudi povedali, kakšne so njihove osebne prioritete, kar zadeva napredek na tem področju. Prav tako smo obravnavali tematiko odpornosti na antibiotike, prav tako probleme povezane z alkoholom in novo gripo. decembra bomo to tematiko obravnavali na svetu v Bruslju, prav tako pa nameravamo pripraviti izredno zasedanje sveta eh, še tekom jeseni, ki bo namenjena predvsem vprašanju nove gripe. Prav tako bo več strokovnih srečanj, ki jih bomo organizirali in vsekakor boste tudi vi vabljeni, da aktivno sodelujete na teh posameznih zasedanjih. Vsekakor računamo na aktivno sodelovanje. Eh, evropskih poslancev, kajte zelo pomembno je, da tudi evropski poslanci čim prej lahko izrazijo svoja stališča, kajte to je izjemnega pomena za nas vse. Zdaj pa mi dovolite, da nekoliko bolj natančno predstavim vprašanja, ki se jih bomo lotili. Najprej, kot rečeno, je tukaj direktiva o pravicah bolnikov, kar zadeva čezmejno zdravljenje. To je vprašanje, o katerem smo govorili že večkrat. Gre za vprašanje, ki je zelo, zelo težavno. Stališča držav članic eh, so zelo raznolika in eh, Evropski parlament je prav tako izrazil določene želje v tej smeri. Kot že rečeno, eh, predlog direktive, ki jo je prepravila komisija, je bil že obravnavan pod češkim in francoskim predsedstvom. Namen te direktive je kaj? Predvsem razjasniti sodno prakso Evropskega sodišča in eh, zato smo na svetu skušali poiskati rešitve, ki bodo privedle do ravnovesja med eh, pravicami eh, bolnikov v čezmejnih primerjih in pa obveznostmi držav članic, kar zadeva organizacijo in delovanje zdravstvene oskrbe. In tukaj, kot rečeno, smo bili zelo veseli stališča Evropskega parlamenta. Švedsko predsedstvo si želi političnega dogovora v svetu, še letos. Rezultat pa bo seveda odvisen od eh, volje držav članic za nadaljevanje teh pogovorov na konstruktiven način, eh, kajti le na tak način bomo lahko prišli do dogovora. Eh, dosegli smo že kar pomemben napredek, vendar je tudi še kar nekaj odprtih vprašanj, ki jih bo treba rešiti, naprimer področje uporabe direktive, še posebej kar zadeva zasebne izvajalce, osebe, ki niso povezane z sistemom zdravstvenega zavarovanja, potem smo, imamo tukaj tudi eh, ta slavn, to slavno četrto poglavje direktive. Eh, potem je tudi nekaj odprtih vprašanj, kar zadeva zagotavljanje kakovosti v čezmejnem izvajanju zdravstvenih storitev. Kar nekaj drugih izzivov je še, ki jih je potrebno rešiti in mislim, da eh, moramo eh, biti sposobni eh, zdaj priti do dogovora v svetu še pod našim predsedstvom. Vendar, če to želimo, potrebujemo podporo sveta, podporo parlamenta in komisije. Eh, naš namen je torej, da bi prišli do enotnega stališča, ki bi lahko služilo kot osnova za nadaljno konstruktivno razpravo. Zdaj prehajam na farmacijski svežen oziroma svežen povezan z zdravili. Tukaj gre za dokaj zapleteno tematiko. In eh, kot veste vsi, je ta svežen sestavljen iz eh, treh eh, elementov. Eno je eh, dostop do zdravil, potem ponarejanje zdravil in pa varnost. Najprej izobraževanje oziroma obveščanje javnosti o zdravilih oziroma farmacijskih izdelkih. Švedsko predsedstvo se zaveda, da je kar nekaj držav članic, ki želi prioriteto nameniti dvem drugim vidikom, se pravi ponarejanje zdravil in pa nadzor nad varnostjo. To je pristop, ki ga podpira tudi švedsko predsedstvo in eh, iz tega razloga vse zaenkrat ne nameravamo v svetu obravnavati prvega vidika, ki sem ga omenil, kajti tam je problem definicija razmejitve med eh, informativnimi objavami in oglaševanjem in to dokaj zapleta stvari. Zato se bo svet predvsem ob, dotikal drugih dveh vidikov tega svežnja. Najprej torej eh, vidik eh, ponarejanja zdravil, ki zadeva vse bolj masovno eh, pojavljanje ponarejenih zdravil eh, v omrežju legalne distribucije. Eh, prav tako pa je pomembno vprašanje nadzora nad varnostjo zdravil. Tukaj želimo izboljšati načine preprečevanja stranskih učinkov eh, in poročanja o stranskih učinkih. In tukaj si želimo čim večjega napredka in čim bo parlament začel s svojim delom, upamo, da bomo lahko tudi intenzivirali eh, stike. Kar zadeva predsedstvo, lahko povem, da velik pomen pripisujemo ravno eh, odličnemu sodelovanju s poročevalci, kar nam bo omogočalo kar se da ploden dialog. Naslednja stvar, ki bi se je želel dotakniti, zadeva odpornost na antibiotike. Prevzel sem pobudo za obravnavo dveh zadev v naši formaciji iz sveta, dveh zadev, ki ste mi zelo blizu, namreč odpornost na antibiotike in pa tako imenovano online zdravje. Uh, Eh, kar zdaj odpornost, tukaj moramo vsekakor eh, strniti vrste in videti, kaj se da storiti, eh, kar zadeva samo, sam način jemanja zdravil in pa predpisovanja zdravil. Prav tako je pomembno področje razvoja novih antibiotikov. Dan danes imamo premalo načinov, s katerimi lahko spodbujamo raziskave. Potrebujemo nova zdravila in obstaja velik razkorak med potrebo po novih antibiotikih in pa dejanskim razvojem na tem področju. Zato je vsekakor potrebno storiti vse, kar je v naši moči, da bomo eh, skupaj s farmacevtsko industrijo našli rešitve za ta problem. Potrebujemo namreč novo generacijo antibiotikov, ki bodo delovali, eh, ker stari in učinek starih antibiotikov počasi pojenjuje. To je torej ključnega pomena. Kar zadeva online zdravje, eh, tukaj bomo sprejeli eh, sklepe sveta, ki bodo omogočili krepitev sodelovanja na ravni Evropske unije in eh, res je pomembno, da eh, čim prej online zdravje postane sestavni del politične agende. Tehnoloških ovir ni več in zato je čas, da začnemo uporabljati nova, nove informacijske rešitve za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti zdravstvene oskrbe. moramo biti sposobni bolje izkoristiti možnosti, ki so nam že dane na voljo. Seveda se tudi dobro zavedamo dejstva, da obstaja velik potencial, eh, kar zadeva uporabo sodobnih tehnologij. Na ta način bodo naši zavarovanci dobili več za svoj denar in eh, mislim, da eh, smo vsekakor sposobni storiti več na področju online zdravja. No in v zaključek naj omenim še direktivo o darovanju in eh, presajanju organov. O tem vprašanju bomo govorili tekom našega predsedstva, vendar žal nam ne bo uspelo zaključiti tega projekta. Gre za vprašanje, s katerim se bo potrebno ukvarjati tudi pod španskim predsedstvom. S tem zaključujem in eh, naj še enkrat povdarim, kako zelo pomembno je za nas sodelovanje s parlamentom, da bi na ta način skupnimi močmi prišli do tako željenih rešitev. Zdaj pa predajam besedo kolegici Mariji Larson in vsekakor se veselim zanimive eh, razprave in plodnega sodelovanja tekom. Eh, jeseni. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, eh, spoštovane poslanke in poslanci. Zelo se strinjam s tem, kar je dejal kolega Heglund. Eh, veliko veselje tudi meni, da sem lahko danes z vami, da na ta način sprožimo kakovosten dialog za letošnjo jesen. Še posebej bi čestitela novo izvoljenim poslancem in vsem vam želim veliko uspeha pri vašem prihodnjem delu. Sama sem odgovorna za področje javnega zdravja in eh, na tem področju je nujno, da delujemo in sodelujemo na usklajen, koordiniran način. Javno zdravje je zelo aktualno vprašanje dan danes in večina izzivov, s katerimi se soočamo, so izzivi, ki so skupni vsem evropejcem. In zato potrebujemo mnogo tesnejše sodelovanje. Nobena država se ne more izogniti posledicam nove gripe, torej gripe H1N1. Videli bomo še, kakšne bodo posledice povezane s to pandemijo in absolutno nujno je, da smo pripravljeni na nacionalni, evropski in svetovni ravni. Dovolite mi, da spregovorim o tem, kaj nameravamo storiti ravno na področju omenjene pandemije, potem pa bi spregovorili tudi o nekaterih drugih vprašanjih, ki jih bomo obravnavali tekom jeseni. Že kar nekaj let se države članice pripravljajo na pandemijo gripe. Leta 2005 smo spostavili Evropski centr za preprečevanje in omejevanje eh, bolezni. Ta centr, kot veste, je center s sedežem v Štokholmu na švedskem. E, njegov namen pa je e, zagotavljati potrebno znanje v državah članicah za boj proti e, gripi. In ravno zahvaljujoč temu centru smo dan danes tako dobro obveščeni in informirani. Leta 2007 je ECDC že ugotovil, da je Evropska unija dobro pripravljena, vendar da so možne še določene izboljšave. No in Na tej podlagi so bili torej sprejeti še dodatni ukrepi in tekom preteklih let smo tako skušali reševati vsa ta vprašanja povezana z pripravami, s prevencijo in ministri so seveda obravnavali tudi možne načine e, odziva na izbruh bolezni. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija igra pomembno vlogo v smislu koordinacije. In to je zelo pomembno za vse tisto, kar se odvija na evropski ravni. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi priporočil, ki jih izdaja WHO, torej Svetovna zdravstvena organizacija. Zahvaljujoč eh, dosedanjemu delu je torej Evropa bolje pripravljena. Pod eh, češkim predsedstvom je bilo organizirano izredno srečanje v mesecu aprilu, seveda bomo mi nadaljevali z delom, ki se je začelo pod češkim predsedstvom. Prav tako smo že imeli neformalno zasedanje sveta v Jončepingu v mesecu juliju, kjer smo obravnavali tudi vprašanje eh, nove gripe in eh, spraševali smo se, ali morda niso potrebni novi sklepi sveta za obravnavo ključnih strateških vprašanj za nadaljne delo. Prav tako smo se odločili, da bomo eh, organizirali izredno ministersko srečanje 12. oktober, kjer bomo obravnavali vprašanje gripe in upamo, da bomo tam tudi sprejeli sklepe sveta na to temo. V okviru struktur sveta smo prav tako aktivirali delovno skupino oziroma skupino eh, prijateljev predsedstva ravno za področje gripe, eh, ki preučuje eh, horizontalne, torej Eh, čez sektorske vidike eh, boja proti tej gripi. Eh, v jeseni bo, da, ta, bo ta skupina obravnavala dostop do cepljen, potem vzpostavitev skupnega trga za dobavo cepiv za tiste države, ki še nimajo pogodb z proizvajalci, potem so tukaj vprašanja komuniciranja, obveščanja in pa horizontalna vprašanja, ki jih bo potrebno reševati na evropski ravni. V tem trenutku se komisija aktivno ukvarja s vprašanjem gripe in eh, sredi septembra prečakujemo sporočilo komisije na to temo. Gre res za zelo, zelo pomembno vprašanje, vprašanje, ki se pogosto omenja tudi v omenjeni skupini prijateljev predsedstva in kot rečeno bomo o tem sporočilu govorili tudi na našem neformalnem zasedanju v oktobru. Vsekakor računam na vašo podporo in na angažma vašega odbora tekom letošnje jeseni na tem področju. V mesecu juliju je komisija pripravila tudi sporočilo o cepljenju proti sezonske gripi, torej tej običajni gripi, ki smo ji priča vsako leto. In eh, tukaj so se države članice zavezale pripravi akcijskih načrtov, da bo več kot 75 eh, eh, odstotkov prebivalcev nad 65 letom starosti cepljena. Zdaj bomo bdeli nad tem, da bo to priporočilo dejansko tudi izvedeno. Zdaj pa bi se lotila Eh, popolnoma drugačne teme, ki pa je prav tako zelo pomembna. Gre namreč za alkohol, uživanje alkohola. Kot veste, je Švedska pod svojim predsedstvom leta 2001 sprožila okrepljeno sodelovanje znotraj Evropske unije, da bi omejili negativne posledice uživanja alkohola. Sprejeli smo kar nekaj skupnih rešitev na tem področju, gre za pomembno delo, ki ga sedaj želimo tudi nadaljevati. V letošnji jeseni bo švedsko predsedstvo skupaj z Generalno direkcijo za zdrave in varstvo potrošnikov organizirala strokovno srečanje na evropski ravni, kako tudi na svetovni ravni. In upamo, da bo svet sprejel tudi ustrezne sklepe v zvezi z povezavami med alkoholom in zdravjem. Eh, predvsem nameravamo obravnavati potrošnje alkohola med mladimi, oglaševanje in eh, pa negativne posledice uživanja alkohola. Prav tako nameravamo obravnavati povezavo med alkoholom, eh, revščino in širjenjem nalezljivih bolezni v revnih državah. To je konferenca, ki jo bomo organizirali v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo. Naj vas eh, tudi Pozorim na konferenco, ki bo potekala 9. septembra tukaj v Evropskem parlamentu, namreč o alkoholu in nosečnicah. Upam, da boste tudi na tej konferenci lahko sodelovali. Naslednji podarek je področje prepovedanih drog. Upamo, da bomo tukaj lahko sprejeli priporočila sveta za preprečevanje uporabe drog pri mladih ali vsaj za eh, kasnejši začetek uporabe eh, drog. To so zelo zapletena vprašanja in tukaj je zelo pomembno mednarodno sodelovanje. Potem je tukaj tudi eh, vprašanje kajenja in odvisnosti od tobaka in tukaj so zelo pomembni evropski, pomembne evropske rešitve na tem področju. Podpirli bomo postavljanje okoli brez kajenja. Eh, o tem bo govora meseca eh, decembra in eh, več podatkov o tem boste tudi še dobili. V zaključek naj še povem nekaj o vprašanju zdravega in dostojanstvenega staranja. To je velik izziv, kajti vse več je starejših oseb v naši družbi in te osebe vsekakor imajo pravico do eh, dostojanstvenega staranja. Eh, to je vprašanje, o katerem bodo govorili ministri za socialne zadeve tekom letošnje jeseni. Eh, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, kot vidite, je ogromno vprašanj, ki bi jih lahko obravnavali tekom našega predsedstva, vendar žal se vseh možnih vprašanj ne bomo uspeli lotiti. Naslednja trojka bo seveda odgovorna za ostalo vprašanja, eh, se pa že zdaj veselim razprave in vaših vprašanj in komentarjev. Hvala lepa. Ja, dank, Ani... Najlepša hvala obema ministrama. Dejansko mislim, da je zdravje tema, ki zanima vse ljudi in seveda tudi eh, tukaj v našem odboru to zelo intenzivno obravnavamo. Mi imamo eh, torej 25 minut za vprašanje, če bi hoteli potem slišati še odgovore. 20 ljudi se je prijavilo, se pravi 1,5 minute za vsakega. Torej, jaz bom moral uporabiti eh, ta aparat, eh, če boste predolgo govorili, gospod Lise. Hvala, gospod predsedujoči, hvala obima ministrama imam nekaj pripomp in dejansko pomen tem zdravstva je vedno večji. Jaz delam že nekaj let v tem odboru. Tri točke za gospoda Heglonda. Pravice bolnikov, jaz se, mislim, da je zelo dobro, da je to ena od prioritet. E, tu e, prosim, da še enkrat pogledate e, amadmaje, ki jih je dal parlament, torej besedilo sveta, nekaterih sledev namreč do zdaj ni upoštevo, ki smo jih mi predlagali. Eh, tema voucher, to je zelo pomembna zadeva. Eh, to mogoče eh, je bilo, bi bilo dobro, če bi to še enkrat pogledali, tako da ne bo še dodatno prišlo do finančnih problemov pri tej zadevi torej farmacevtski svežen, torej tudi tu pri nas v parlamentu je to zelo sporno. Jaz moram reči, da eh, sem vesel, da svet ni kar enostavno sprejel predloga komisije, ampak eh, tu eh, obstajajo seveda določeni problemi. Eh, jaz eh, vas prosim, da členom 13, 14 in 15 komisijskega predloga eh, posvetite večjo pozornost. Eh, veseli smo, da je komisija to v svoj predlog eh, vključila. Eh, Nažalost, nimamo dosti časa, samo kratka pripomba k novi gripi. Ne smemo biti panični, ne smemo pa tudi pustiti stvari popolnoma ob strani. Na vsak način moramo predvsem razmišljati, kaj je z otroci. Torej, kako jih cepimo, kdaj jih cepimo, če jih cepimo. Torej, stvar, ki bi jo treba bolj obravnavati gospa Rodberend, na žalost, mislim, da to ni bila zelo dobra prezentacija. E, preventiva, to e, sodi k pravicam bolnikom. Jaz nisem razumela vaših problemov. Zasebni ponudniki, popolnoma enak, brez veze. Torej, če je nekje to ponujeno, potem drugi mora imeti dostop do tega. Torej, to eh, nima smisla, da delate probleme tam, kjer jih ni. Eh, raven kakovosti. Če pogledate pri čezmejnem zdravljanju, vas prosim, da pogledate, kako zgleda to v posameznih državah članica. Obstajajo velikanske razlike eh, v eni državi članici, kaj šele med različnimi državami članicami. Poglejte, kakšne probleme imajo bolniki en amandma o tem, eh, ki bi ga bilo treba dati, eh, o tem je že Lize govoril, gre za redke bolezni, kjer še ni pravega zdravljena. Informiranje bolnikov, to bi bil dejansko škandal in sramota, če eh, svet eh, o tej temi ne bo razpravljal. Eh, reševati probleme je vaša in naša naloga, če obstajajo problemi. Eh, re, eh, ločevanje, oglaševanje, informiranje. Eh, torej, to, o tem je treba govoriti. Polniki imajo na vsak način pravico do informiranja. In Če ne dobi dobre informacije, potem je sam. E, poglejte, če boste to temo obravnavali, boste videli, da je to nujno potrebno, da potrebujejo ljudje več informacij. Ni možno, da e, lahko ljudje dobivajo informacije samo, če znajo angliško in imajo e, eh, k, računalnik. Torej, to so zadeve, o katerih bo parlament na vsak način govoril naprej. Ti si? Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala obima ministrome. Zelo smo zadovoljni v zvezi s tem ambicioznim programom, eh, kaj ti govorimo tudi o svešnju za javno zdravje, eh, česar ni bilo v predhodnem mandatu. Sedaj bomo se osredotočili na vprašanjih javnega zdravja, tudi v zvezi z varnostjo bovnikov in pacijentov, ne gre samo za čezmejne pravice, temveč tudi za vprašanje varnosti medicinskih storitev, kakovosti in splošnega dostopa, tudi o kakovosti zdravil bomo govorili. Nekatere izmed držav imajo na tem področju zakonodaje, medtem ko druge države vse prepuščajo medicinskim službam, ko gre za pravice pacijentov. Spregovorili ste o nekaterih vprašanjih preventive. Glede na to, da bomo konec leta dobili poročili, poročilo o zdravju in enakosti, ali pričakujete tudi dodatne prispevke komisije, glede na to, kaj bi mi lahko storili na tem področju in kaj že delajo države članice, glede na to, da tukaj zaostajamo. Potem eh, farmacevtski svežen. To je zelo občutljivo vprašanje. Zdi se mi, da je težko določiti um, povezavo z industrijskimi interesi. Tukaj se eh, ukvarjamo z interesi javnosti. Vas ekot. Eh, hvala, predsedujoči. Eh, hvala ministroma za jasno predstavitev. Imam vprašanje v zvezi s čezmejnim zdravstvenim. oskrbo e, in še posebej, ko gre za pogoje, e, kjer je to e, čezmejno zdravstveno oskrbovanje dovoljeno. Podali ste nekaj konstruktivnih besed in tudi, da boste zagotovili konstruktivno drugo branje tega poročila. Zanima me, v kolikšni miri svet podpira te pogoje za predhodno pooblaščanje čezmejnih zdravstvenih storitev. Prosim, če bi lahko to pojasnili zelo dobro. Marina Jakunudakis, ali želite besedo? Prišlo je do napake. Hvala. Ana Rozbah. Tako, formand. Ja, ha, epa, spørgsmål til både minister Haglund og minister... Vprašanje za ministra Heglunda in ministro, ministrico Larsen. Najprej za ministra Heglunda govorimo o različnih uredbah, ki urejajo pravice pacijentov. Veliko dancev gre na švedsko k zobozdravnikom in tudi poiskati oskrbo v zvezi z rakastimi obolenji zaradi različnih čakalnih dob. In eh, če je temu tako, ali ste morda izračunali, koliko dodatnih delovnih ur to stane? Eh, kajti eh, to se bo odrazilo na tem, če bodo vsi pacijenti potovali po Evropi. In eh, gospa Larsen, ko govorimo o pomoči eh, pri starosti, ali se to nanaša tudi na kulturne dogodke, na športne dogodke? Eh, vem, da v nekaterih evropskih državah to obstaja in če je temu res tako, ali imate morda kakšne primerjalne statistične podatke glede na dosežene rezultate, zato da bi lahko to posredovali ljudem v njihovo dobro. Françoise Grostet. Najlepša hvala. Vprašanje je za gospoda Heglunda. Še zdaleč nisem bila prepričana, eh, ko je govoril o eh, čezmejnemu zdravstvenemu oskrbovanju. Pravzaprav videti je, kakor eh, da tukaj zapravljamo veliko časa. Evropski parlament eh, kliče k vrnitvi k sodbam Evropskega sodišča, zato da ne bi bilo nikakršnih diskriminacij v odnosu do evropskih pacijentov, kajti menimo, da pacijenti naj bi imeli pravico uživati najboljšo zdravstveno skrbo. Ne govorimo samo o ljudeh, ki trpijo. In zato pričakujem, da boste jasno določili časovne okvire, kajti parlament zelo skrbno sledi tem razpravam. Tukaj govorimo o zločinu, ne moremo zapravljati časa, moremo iti naprej. In eh, ne vidimo, da obstaja močna politična volja na vaši strani. In gospa Larson, naj še enkrat vas spomnem, da je 22. julija komisija sprejela dva predloga. Eh, ki se nanašata na boj proti Alzheimerjevi bolezni in vsem drugim boleznim živčnega sistema, eh, ki se nanašajo na stare ljudi. Števile obolelih za Alzheimerjevo boleznjo se bo podvojilo v kratkem v Evropi. Zaradi tega potrebujemo boljšo koordinacijo, boljše usklajevanje med različnimi državami članicami glede stanja na tem področju za pacijente. Zanima me, kako je temu na švedskem. Hvala lepa, Asa Westland. Najlepša hvala, vesela sem, da sta tukaj gosta švedska ministra. In eh, prihajata celo iz kraja, kjer, oziroma iz regije, kjer sem jaz doma. E, hotela bi najprej reči, da se mi zdi, da to, kar ste rekli, je zelo malo ambiciozno, torej zelo neambiciozno, tudi kar zadeva časovnico. E, jaz ne vem, e, tu obstajajo vprašanja, ki so sporna, ampak. E, po mojem bi bilo treba temu posvetiti več pozornosti. To so namreč zadeve, ki so za ljudi izredno pomembne. Ehm, ali ehm, niste pripravljeni izkoristiti možnosti, ali ne iščete ehm, možnosti? In še eno vprašanje Mariji. Je včeraj smo slišali in danes je bilo to še enkrat ponovljeno, gre za usklajevanje cepiva, potem informiranje. Včeraj smo slišali gospod Jakobs, eh, ki pa je pravzaprav govorila nekaj drugega, kot so včeraj govorili na švedski tiskovni konferenci. Eh, zgleda, da je tako, da eh, tu prihaja do stranskih učinkov, eh, ki pa se kažejo šele dosti pozneje, eh, tu kar zadeva eh, rizične skupine, tudi tu cepiva še niso na voljo. Torej, kaj pravite vi na to, kaj lahko švedsko predsedstvo trdi oziroma kaj lahko reče, imate kakšno dodatno informacijo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jaz se zahvaljujem eh, obima ministroma in vračam se na vprašanje zdravil. Eh, z komisarjem Verhojgno smo včeraj o tem govorili in tu je šlo predvsem za to, da svet ali noče ali ne more eh, nič narediti v tem vprašanju. Mi vemo, kakšna je večinska situacija v tem odboru in mi hočemo dati prioriteto temu vprašanju. E, tako bi lahko e, zagotovo prišli do kakšnega rezultata. Ampak istočasno je treba seveda obravnavati tudi vprašanje pravic bolnikov. E, to je vprašanje, o katerem se že zelo dolgo razpravlja. Jaz mislim, da ne bi smeli enostavno čakati, temveč da bi morali priti do nekega napredka v teh zadevah. Ehm, mogoče je tu težko sodelovati na tem področju. Ehm, mi enostavno imamo, po mojem, premalo informacij, kaj se eh, glede tega v svetu dogaja. Ehm, potreba se je dogovoriti, tako ne gre več. Dostop do interneta, Torej, tisti bolniki, ki imajo dostop do interneta, dobijo tam informacije, ampak drugi, naprimer, e, eh, morajo to narediti zato, ker bolniki nimajo časa, da čakajo, da se bo svet, eh, Evropski svet nekaj spomnil, pa nekaj naredil. In torej, kaj e, vi pravite o tem? Hvala, jaz mislim da je treba zdaj pozdravi delegacijo iz švicarskega parlamenta. E, prisrčno dobrodošli v našem odboru za eh, okolje in zdravje. Glenis Vilmok ima besedo. Hvala predsedujoči in tudi hvala obema ministroma za vašo predstavitev in odgovore. Eh, Zastavili ste nekaj zelo pomembnih vprašanj, katerih se moramo lotiti. Želela bi se osredotočiti na Alzheimerjevi bolezni, ki jo je omenila Gospa Marija Larsen, spregovorila bi o Alzheimerjev bolezni in drugih neurodegenerativnih bolezni. Gre za novo bolezen eh, med eh, starejšo generacijo in tudi povzroča eh, veliko težav tako pacijentom kot njihovim družinam. Govorimo približno o 130 milijardah evrih stroškov, o to je ogromno denarje. Komisari so o tem govorili julije. Govorili so tudi o raziskavah, investicijah v raziskave za države članice na tem področju. To vprašanje, kot večina drugih vprašanj za javno zdravje, je zelo pomembno in tudi vredno razprav, glede na to, da gre za nujno vprašanje. Kako boste zagotovili, da bomo tukaj dejansko naredili napredek, kaj ti gre za nujno vprašanje. Najlepša hvala, Frederik Ris. Merci, monsieur le président. Je vais être bref parce que certaines de mes questions euh, ont déjà été. Hvala na kratko. Bom povedala, kaj ti nekatere točke, ki sem jih želela omeniti, smo že slišali želela bi razlago in pojasnilo v zvezi z vprašanjem Alzheimerjeve bolezni. Seveda ne moremo imeti preveč prioritet na tem področju. Tukaj govorimo o naslednjem. Ne gre samo za prioriteto, gre za nujnost. In tisto, kar je gospod Heglund povedal, tukaj sem zapisala dvoje v zvezi s tem ko gre za priporočila in eh, naše napore pri darovanju organov. Povedali ste, da bomo nadaljevali po tej poti in eh, da se bo to nadaljevalo tudi v času španskega predsedovanja. Vem, da so Španci vodilni na tem področju, ko gre za darovanje organov. Zanima me, kaj bodo oni v zvezi s tem povedali, vendar želela bi tudi vedeti, kaj boste vi povedali v zvezi s temi boleznimi skupaj z gospo Grostet, kajti tudi to je ena od njenih tem. Ta teden smo bili skupaj še z enim predstavnikom, ki ni več poslanec Evropskega parlamenta na sestanku na to temo. In eh, še vedno govorimo o celi vrsti evropejcev, ki govorijo, da potrebujemo boljše usklajevanje med eh, raziskovalci, med zdravstvenimi delavci in tako naprej. Aprila smo se o tem pogovarjali na plenarnem zasedanju in eh, zanima me, kako vi nameravate graditi naprej na tistem, kar smo že storili. Gospa Mišel Derivazih, hvala lepa, gospod predsednik, gospa ministrica, gospod minister. Sama bi se rada dotaknila svežnja o farmacijskih izdelkih, namreč eh, informiranje o zdravilih in informiranje pacijentov, Kakšne informacije imamo o cepljenju? Še vedno ne vemo, kakšne e, učinkovine so in kako lahko zahtevamo od laboratorijev, da podajo informacijo, ne gre za sporočanje, za obveščanje, gre za informacijo o morebitnih toksičnih učinkih e, aluminija, naprimer, ki je v, tem, v teh cepivih, e, e, s, potem živo srebro, formaldehid, detergenti. E, to vprašanje smo že postavili predstavnice ECDC, gospe Jakab, ni imela odgovora. Drugo vprašanje je informiranje bolnikov. V nekaterih državah pravijo, ja, upravili bomo masovno cepljenje, po eni strani pravijo kritična populacija, so otroci, nosečnice in osebe z dihalnimi težavami. Direktorica ECDC pravi, da ti niso prvi vrsti, zato ker še ne bo dovolj znanja in vedenja o kliničnih učinkih teh eh, cepljenj. Potem lahko storimo tako, kot pravi švedska kolegica, namreč, da lahko šele konec novembra to opravimo. Tako da nimamo objektivnih informacij za pacijente. Tretja zadeva, odgovornost. Zanima me, kdo je na švedskem odgovoren za stranske učinke. So to farmacevtsko laboratorijo ali kdo drug? Kajti vedno bolj smo priča temu, naj bo to v ZDA ali drugot, da farmacevtski laboratoriji ne želijo več nositi odgovornosti za eh, stranske učinke. Eh, in kdo je zdaj odgovoren? So oni odgovorni ali je vlada odgovorna? Hvala lepa. Merci, Miroslav eh, Mikološič. Dobrý deň všetkým. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená. A dobro jutro, hvala predsedujoči. Ministre, nakratko bom spregovoril. Želel bi čestitati moje kolegici Rivazi, kaj ti vzela je vprašanje z mojih ust. Prav to sem je želel vprašati in sicer v zvezi z cepivom za sezonsko gripo in gripo H1N1. Kaj ti to je velik problem vprašanje? je bilo prav zastavljanje, kdo je za to odgovoren, ali so farmacevtska podjetja za to odgovorna, ali je pa država odgovorna za cepljenje in ali nam lahko predsedstvo poda kakšna navodila v zvezi s tem in tudi vodi na tem področju. Prav tako me zanima direktiva o darovanju organov. To je nekaj, čemu moramo pospetiti veliko pozornosti. Tudi sam sem zdravstveni delavec in se zavedam, da moramo narediti velik napredek za to, da bi lahko zagotovili tistim, ki potrebujejo eh, presaditev organov, da so deležni tudi dobre zdravstvene oskrbe. Švedskemu predsedstvu predlagam, da se osredotoče na zdravilih, kajti tudi v novih državah članicah obstaja trend, da bi se uporabljala različna zdravila, tudi palijativna zdravila, ki včasih lahko uničujejo zdravje mladih in veliko ljudi v novih državah članicah eh, tudi uporabljajo ta zdravila. Eh, zelo trudimo za konstanten napredek v boju proti raku eh, in uspešnost tega boja je zelo odvisna tudi od zgodnega odkrivanja raka. V zadnjih letih strmo narašča število raka na jetrih v povezavi s hepatitisom B ali C. Eh, in moje vprašanje je naslednje. Ali švedsko predsedstvo eh, namerava podpreti eh, vključitev raka na jetrih v revizijo priporočil sveta o skriningu raka? Vi ste mm, zelo obetavno govorili o alkoholu,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 o čezmejnem zdravstvenem oskrbovanju, zato da bi lahko poudarila eh, pomen povlaščanja za eh, takšno zdravstveno oskrbo. Ni dovolj, da imamo dovolj zagotovil za pacijente. Prav tako moramo imeti tudi dostopnost do zdravstvenih oskrb v država članicah, kjer zdravstvene službe zagotavljajo brezplačno zdravstveno oskrbo. In v našem poročilu je parlament to poudaril. In še ena misel, ki se nanaša na cepivo. V zvezi s tem eh, bi želela pritegniti vašo pozornost na nekatere novice, ki so se pojavile eh, tudi med javnostjo in ki še niso bile eh, zavržene ali zavrnjene in glede na to, da lahko pride do zelo škodljivih stranskih učinkov tudi za zdrave ljudi in naše državljane zanima, ali morda ne bo bolj škodljivo eh, se cepiti, kot zboleti za gripo? Ali bi nam lahko podali določene garancije v zvezi s kakovostjo in varnostjo tega cepiva? Eh, kot sem že povedala, ni bilo dovolj časa, da bi lahko izpeljali nujno potrebne preiskave. In eh, želela bi se zahvaliti predsedstvu in tudi povedati, da so prav. Pov poudarili, da se moramo osredotočati tudi na zlorabi alkohola, še posebej med mladimi. Hvala. Hvala lepa, predsednik. Zelo na kratko, kaj ti gospod Ivazi je že v veliki meri vprašala to, kar sem želela vprašati jaz. Mislim, da je zelo nevarno. Torej, zelo nevarno je si predstavljati, da ne bi bilo nekih skupnostnih informacij o cepivih proti gripi H1N1. Pomislite, kakšna bi bila kredibilnost nacionalnih agencij, če se bodo med seboj uh, zanikale in če se ne bodo, če ne bodo enotnega mnenja glede učinkov. In zato mislim, da imamo pred seboj zelo jasen primer tega, kje in kdaj mora nastopiti Evropska unija, ko gre za obveščanje. In lahko samo ponovim to, kar je že bilo rečeno, namreč, da obstaja veliko tveganja, da bo pri tem delu prišlo do težav. In tukaj gre za prvovrstno evropsko vprašanje, informiranje eh, bolnikov. Če ne bomo imeli enotne javne informacije na tem področju, na področju javnega zdravja, potem me zelo skrbi, kaj se bo dogajalo na drugih področjih. Hvala. Hvala, Kristina Gutierrez. Más que me preocupan la movilidad de pacientes. Yo apoyo como española. Hvala lepa. Kot eh, španka lahko samo podprem predlog direktive. Pa kot rečeno, podpiram različico parlamenta, ne različica sveta, kajti v svetu eh, se še vedno pogovarjate o dokumentu komisije. Ampak čas teče, kajti eh, če ne bo prišlo do dogovora pod švedskim eh, predsedstvom, ne vem, kaj se bo zgodilo, kajti za Španijo gre za vprašanje ključnega življenjskega pomena. Zato mislim, da moramo obravnavati, začeti obravnavati dokument parlamenta, ker ti nima smisla, da se pogovarjate o dokumentu komisije, če je parlament eh, svoje že povedal. No, ključni problem zadeva stroške in eh, niso države tiste, ki določajo, koliko bo to stalo, kajti eh, vemo, da je cera pač drugačna od države do države, od količine do količine in nima smisla, da je tisti, ki eh, te, ta cepiva razpošilja, določa ceno. V moji družini sta že dve osebi zboleli in gripa kot takšna ni ne vem kakšen problem. To ni pomembno. Pomembna je diagnostika. V Španiji in verjetno enako posod drugot v Evropi sami zdravstveni domovi niso ravno pripravljeni eh, na to, da eh, že opravijo diagnozo, da gre za gripo H1N1. Eh, in ne vemo točno, kdo je manj, kdo ne. In glede na to, da gre za gripo, se lahko v drugih primerjih razvije v pljučnico. In treba je vedeti, zakaj gre. In pomembno je, da govorimo tudi o diagnostiki. Če o tem ne govorimo, je to zelo slabo. Hvala lepa. Richard Zeber. Cedo. Hvala predsedujoči. E, zdravstveni sistem, ki deluje, e, seveda predvideva tudi, da se stroški, ki s tem čezmejnim staravljenjem nastanejo, plača. Ne moramo imeti ne vem kakšnih sistemov, pa če nimamo urejenega financiranja. E, švedsko predsedstvo bi moralo poskrbeti za to, da države članice prevzamejo stroške za svoje bolnike, ki se zdravijo v drugi državi in da to čim prej e, plačajo. E, torej, sistem voucherjev in odobritev v naprej. E, to bi moralo švedsko predsedstvo nekako opredeliti, kako bi to lahko bolj enostavno e, naredili. E, tu v glavnem tudi ne gre za ne vem kako velike zneske. Kar zadeva alkohol ali je mm, dobro, da se organizira samo eno konferenco o tem. Mi vemo, da ravno mladina je tista, ki je najbolj prizadeta, da ta največ zlorablja eh, alkohol. Jaz mislim, da bi bilo mogoče boljše, če bi v času švedska predsedstva nadili kaj drugega, ne pa samo organizirali konferenco. Hvala lepa. Par besed o tej novi gripi gre za zelo, zelo pomembno vprašanje, predvsem za prihodnost. Generalna direktorica WHO je na zastavljeno vprašanje pred nekaj dnevi, svoje česa, kaj, kaj bolj potrebujemo v boju proti, proti H1.1, je takoj odgovorila, da potrebujemo politično vodstvo, da potrebujemo dober načrt boja proti te bolezni, dobro koordinacijo in usklajevanje. In mislim, da Evropska unija, zdaj v naslednjih mesecih, ko je pod vašo odgovornostjo, mora izkazati to sposobnost izvajanja vodilne vloge, ne le kar zadeva obveščanje in informiranje, ampak tudi kar zadeva druga zdravstvena vprašanja, ki ostajajo odprta. In tudi tukaj ostaja odprto vprašanje o stranskih učinkih tega cepiva, prav tako sama, samo doziranje. če lahko 30 odstotkov ljudi zboli za to gripo, eh, to je 30 odstotkov šestih milijard, potem je 150 milijonov eh, do cepiva dokaj malo. In eh, tudi specialisti so dejali, da bo 40 odstotkov smrtnih primerov odpadlo na mlajše odrasle, ki bodo umrli v petih do sedmih dneh po okužbi. Tako da gre za veliko vprašanj, ki jih je še potrebno uh, odgovoriti. Hvala lepa, Krista Klas. Ja, Hvala lepa vprašanja, kar zadeva pandemijo. E, to so vprašanja, na katera verjetno ne moramo odgovoriti. Vi ste govorili o e, skupni nabavi v e, vseh državah članicah, da pa obstaja še nekatere države članice, že spoh niso dale zahtevka. Mogoče pa je stvar drugačna, da sploh ni dovolj cepiva na voljo. In eh, tu, tu bi bilo treba zagotovo narediti nekaj, da bo cepiva dovolj. Eh, ker eh, drugače bo zagotovo to velik problem in to bo za vas zagotovo izziv, da to rešite. Vi, gospa Larsen, eh, ste ministrica za oskrbo starejših in javno zdravje. Seveda tudi vi imate problem s tem, da se prebivalstvo Evrope je vedno starejše. Jaz vas na vsak način prosim, da bi zadeve rešili rešili čim eh, eh, bolje in da bi eh, tudi označevali živila čim bolj enostavno, tako da tudi starejši ljudje se lahko pri tem znajdejo. Tu jaz bi vas prosila, da ostanete konsekventni pri eh, govorenju, da ne govorite samo o alkoholu, temveč o zlorabi alkohola. Eh, ni eh, škodljivo, če popijete en kozarc eh, vina pri jedi, to je kultura v Evropi, tu gre za zlorabo alkohola. Eh, zloraba alkohola, revščina in nosečnost, torej to so zadeve, ki so povezane in eh, katerimi se moramo ukvarjati. In še šacima kakis. Hvala, predsedujoči. Jaz sem se prijavil zaradi tega, ker smo slišali, da informiranje pacijentov ne bo eh, prioritetna tema. Jaz tega enostavno sploh ne razumem in protestiram proti takšnemu načinu. Zato, ker vi ste pripa, eh, se zavzemate za ta sistem in mislim, da bi bilo odlično, če bi zdaj v tem času to obravnavali. Ja, prišlo je to vse skupaj švedske. Kdo pa se bo zdaj zauzemal za to, če ne švedi? Jaz vam moram reči, da vas ne razumem. Vaš predsednik vlade je zato, eh, eh, Cecilia Mind, eh, me je obiskala, še enkrat potrdila, da je švedska vlada zato. In moram reči, vi imate tukaj švedskega poročevalca, ki je član stranke na vladi in jaz zdaj ne razumem to je eno delo, ki ste ga upravljali deset let, eh, pripeljali ste to na visoko raven, zdaj pa naenkrat to ni več prioriteta. Jaz mislim, da je treba na tem delati, gospod minister. In jaz pričakujem, da boste v svetu, kot tudi mi v parlamentu, skušali dobiti večino, ker ena zadeve bi se hoteli izogniti. Mi ne, ne bi hteli, da leta 2009 rečemo, da nočemo informiranega pacijenta. Ja, tu ne gre za oglaševanje, včeraj je bilo rečeno, ja, to je oglaševanje. To ni vprašanje etike, to je vprašanje zdravstvenih sistemov, zato ker tam pravijo, da če je pacijent dobro obveščen, potem je predrag in tega nočejo. Najlepša hvala, gospod minister. Tako, to je bil maraton vprašanj in kompetarjev, kompetente ljudje v našem odboru in zdaj me zanima, kako boste odgovorili, kdo bo začel. Marija ali Göran? Göran. Najlepša hvala. Zelo dosti vprašanj ste postavili. In na nekatere <laughs> bom znal odgovoriti, ampak upam, da boste z mojimi odgovori zadovoljni. In dosti vprašanj se je osredotočilo na pravice bolnikov, to je moja pristojnost. Eh, potem je šlo za zdravila, eh, vprašanja, ki so s tem povezana, in pa eh, darovanje organov. Eh, jaz bom skušal zdaj eh, na kratko, eh, tako dobro, kot je le mogoče, odgovoriti na ta vprašanja. Kar zadeva pravice pa, pacijentov. Čezmejno zdravljenje. Slišali smo, da je to izredno pomembno vprašanje in švedsko predsedstvo ima ambicijo, da pridemo do cilja. Torej, drugih e, namenov nimamo. Ampak vi morate vedeti, da iz posameznih držav članic eh, nam posredujejo zelo različne argumente, opozarjajo na različne probleme. Mi pa skušamo najti eno pot, ki bi nam omogočila, da pridemo do večine za predlog, ki bi ga lahko v drugem branju predložili parlamentu. Mi potrebujemo torej večino. In to je zdaj naša vloga, da pridemo do te večine. In kot veste, moramo najti neko zlato srednjo pot med eh, pravicami bolnikov, potem stroški, potem kakovostjo zdravljenja, potem gre tu tudi za nacionalne interese. Hotele bi države članice ponuditi eh, varno zdravljenje eh, tu predvsem svojim državljanom. Kot rečeno, mi bomo skušali tu najti neko srednjo pot. Potem vprašanje teh voucherjev teh eh, potrdil, ki torej že vnaprej eh, jih lahko dobiš, tako da eh, bolniki nujno, da potem plačajo, ko pridejo v drugi državi k zdravniku, temveč da imajo ta voucher. To bi bilo zagotovo vprašanje, o katerem je treba razpravljati in najti neko rešitev na tem področju. potem. Eh, pot, eh, odobritev vnaprej. Ja, to je zelo težko vprašanje. V svetu so interesi zelo različni in moram reči, da moramo odtehtati vsa različna mnenja, in priti do nekega skupnega mnenja. E, moramo tudi videti, kakšne možnosti obstajajo. E, torej, mi bi na vsak način hoteli zagotoviti bolnikom, da se lahko čezmejno zdravijo. E, ampak tu smo slišali, da obstaja volja, to bi hoteli udejaniti in jaz bi na vsak način htel, da bi to pod našim predsedovanjem zaključili. Vendar potrebujem tudi vašo podporo pri tem eh, gre za to, da torej nekaj naredimo na tem področju. Potem vprašanje eh, zdravil na splošno. Imamo tri različne dele svežnja in Zaenkrat nimamo še vseh pogojev, ki bi omogočili, da pod švedskim predsednikom to vprašanje rešimo. E, verjetno ne bo uspelo pod švedskim predsednikom naslednjega pol leta priti do uh, enakega mnenja, do dogovora. Mi ugotavljamo, da nam na vsak način ne bo uspelo e, te zadeve zaključiti. In tu gre dejansko za zelo različna vprašanja, ki smo jih slišali. In stvar je tudi takšna, da številne države imajo tudi ustavne probleme. E, to obstaja v številnih državah članicah in tega se v šestih mestih ne da rešiti. E, to je treba zelo e, podrobno pogledati, ker gre, kot sem rekel, za ustavno pravna vprašanja, ki se tako hitro ne dajo rešiti. In tu je treba najti neko drugo pot vprašanja v zvezi s posebnimi zdravili, če jih lahko tako imenujem. E, začel bom z redkimi boleznimi. Države članice, so se dogovorile, kar zadeva sporočilo sveta eh, v zvezi z redkimi boleznimi. Torej, pripravljene so eh, bolj sodelovati, eh, povezati baze podatkov, posredovati znanje naprej. Ampak mislim, da je še prezgodaj, da bi o tem govorili bolj podrobno pri redkih boleznih je stvar namreč takšna, da je Švedska dala za to tudi pobudo, en pilotni projekt za te redke bolezni in seveda tudi eh, zdravila za redke bolezni. 27. julija smo imeli konferenco na to temo v Štokholmu, eh, dogovorili smo se, da bomo pozbirali podatke, izmenjali izkušnje ravno kar zadeva te redke bolezni oziroma zdravila, ki se za te redke bolezni uporabljajo. Nam se zdi, da je to izredno pomembno. Eh, in, tu, čeprav gre samo za majhno število ljudi v posameznih državah članicah, pa imajo tudi ti pravico, da jih zdravijo najboljše, kar je možno. In eh, to bi, eh, tu je na vsak način potrebno čezmejno sodelovati, da bi eh, zadostili vsem zahtevam v zvezi z temi boleznimi. Potem če pogledam, kaj sem si zapisal, če je še kakšno vprašanje iz mojega področja dela, kar zadeva eh, cepljenje, o tem bo govorila gospod Larson. E, darovanje organov, ja, to je bilo še nekaj. Mi tesno sodelujemo s španskimi kolegi, to je bilo že rečeno, ki so zagotovo odlični dijaki in eh, to darovanje organov je že na zelo visoki ravni. Eh, jaz mislim, da so Španci tu zelo dobro opremljeni in zato eh, bo verjetno tako, da bodo Španci pod svojim predsedovanjem to temo nadaljevali in skušali najti rešitve, ki bi Eh, pripeljali do tega, da bi se eh, raven eh, pri darovanju organov eh, dvignil v vseh državah članicah. Torej, eh, potrebno je eh, dobiti čim več ljudi, ki so pripravljeni darovati organe. Eh, torej, na tem področju je zagotovo treba še marsikaj narediti, je pa zagotovo to eno od velikih ciljev. Tu gre za kakovost, varnost tistih, eh, katerih življenje naj bi z eh, tem darovanim organom rešili. Eh, Najlepša hvala, zahvaljujem se za angažma, ki ste ga pokazali, za interes, ki ste ga pokazali in eh, velikansko število vprašanj. Moram reči, da mi je bilo to dejansko v veselje. Nekatera vprašanja bom odgovorila, malih bom povezala. Eh, šlo je za starejše osebe in pa za vprašanje gripe. S tem bom tudi začela. E, stvar je takšna, da e, prebivalstvo je vedno starejše. Demografske spremembe, ki jih opažamo v vseh državah članicah, In to je tudi nekaj odličnega, to je pravzaprav uspeh zdravstvenega sistema, to bi se morali veseliti. Po drugi strani pa je stvar seveda tudi takšna, da e, številni starejši ljudje vodi, imajo aktivno življenje in to bi morali omogočiti. E, torej, da jih. E, Tudi dalj časa aktivno vključujemo v poklicno življenje, glede na njihovo zdravstveno stanje. Mislim, da bi morali seveda biti tudi pripravljeni eh, ponujati skrb eh, tem ljudem, če eh, je to potrebno. Eh, torej, eh, pri eh, starejših ljudeh se pojavlja večkrat tudi demenca in zdaj spada tudi Alzheimer. E, to spada v nacionalno pristojnost, to je treba jasno povedati. Vendar sem prepričana, da bi lahko rešili marsikaj, če bi na tem področju sodelovali, e, če bi imeli jasne predstave o tem, kaj je potrebno narediti. Zato sem vesela, da smo tudi v trojki tako dobro sodelovali, e, ravno na, pri vprašanjih starejših ljudi. Pomembno pomembno je, da se ta vprašanja vedno znova obravnava e, in eh, hotela bi tudi pod švedskim predsedstvom to povdariti, ker ravno vprašanja starejših ljudi so vprašanja, ki jih je treba stalno e, obravnavati, ki se morajo stalno pojavljati na politični agendi Evropske unije. E, tu imamo primerjalne e, podatke, potem statistike, vse to, e, kar smo do zdaj izbrali, nam kaže, da e, se splača se bolj angažirati na tem področju za starejše ljudi. Mi bomo skušali e, najprej formulirati sklepe sveta, e, to naj bi do decembra naredili in tu izhajamo od tega, o čemer bomo govorili na konferenci v septembru. To je tudi za Španijo izredno pomembno in Torej, kot rečeno, to bi morali bolj permanentno obravnavati v politični agendi. To je na vsak način en izziv in potrebno je, se, da se s tem ukvarjamo. To se bo na vsak način splačalo. Eh, Kaj, potem vprašanje gripe. Eh, to je vprašanje eh, in to bi hotela povdariti, ki moramo, ga moramo vzeti zelo resno. Tu gre tudi za to, da ne smemo eh, zgubljati časa. Eh, kaj ti v tej zvezi eh, smo predvidli tudi poseben sestanek ministrov, ki ga bomo posvetili ravno tej gripi. Ne smemo čakati do decembra, treba je takoj nekaj narediti. In na tem področju gripe je zopet tako, da je to pravzaprav v pristojnosti držav članic. Mi smo se pripravili, obstaja en skupen urad za infekcijske bolezni. Eh, mi eh, imamo na voljo eh, načrte posameznih držav na tem področju, obstajajo priporočila in zagotovo obstajajo področja, kjer lahko dobro sodelujemo. To pomeni seveda tudi dodano vrednost. Svetovna zdravstvena organizacija, ona je na vrhu, se pravi, ona vodi to celo zadevo. In e, kljub temu pa imamo eh, tudi možnost doseči dodano vrednost, eh, če na evropski ravni ponudimo neke rešitve. E, gospa Čen je govorila o tej političnem vodstvu. To imamo tudi na e, ravni Evropske unije. Obstaja volja za sodelovanje in e, seveda je treba oblikovati strategijo za pozamezne države članice. Nekaj vprašanj. Eh, je bilo v zvezi z politično agendo. Eh, jaz sem že v začetku rekla, torej eh, predvsem razjasnevanje. Jaz tukaj v Bruslu stanujem v hotelu telu in tam, na primer, so že informacije eh, v zvezi z eh, zdravjem in eh, eh mislim, da je to že dober začetek. Eh, zagotovo pa obstaja še nadaljna možnost sodelovanja. Eh, potem vprašanje, eh, kako bomo reagirali, če ne bomo imeli dovolj cepiva na voljo. Ehm, tu gre eh, tudi za eh, distribucijo teh eh, cepiv. Mogoče nekaterim državam ostane, pa bi lahko dali na voljo drugim državam. To so zadeve, ki jih treba rešiti. To so vprašanja, z katerimi se trenutno ukvarja komisija in seveda bomo intenzivno in uspešno sodelovali s komisijo kar zadeva cepljenje, varnost eh, cepiva. Tu moram reči, da sem prepričana, da to, kar je na trgu, eh, da je to v redu. Eh, mi imamo eh, agencijo EMEA, potem v posameznih nacionalnih državah tudi agencije oziroma urade, ki potrjujejo zdravila, tako da jaz mislim, da je zadeva varna. Eh, gre namreč za to, da moramo imeti varno cepivo in to je tudi eden od razlogov, da moramo še malo čakati. In to je po mojem pomembno in moramo se držati tudi priporočil. Bil je govor o cepivih za otroke jaz eh, mislim, da bi bilo dobro, da bi za otroke mlajše od tri leta še počakali. Mm, Kmalo, eh, bodo lahko cepili tudi otroke eh, stare šest mesecev, ampak tu se je treba držati eh, priporočil, eh, ki jih dajejo nacionalni organi, ki, do katerih so prišli v sodelovanju z OECD in pa Svetovno zdravstveno organizacijo. Tu je, torej jaz sem nekako razumela, da ste včeraj nekaj slišali o zdravju,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 Jaz sem govorila z eh, agencijo per nas doma, ampak mogoče eh, nimam še vseh informacij. Nimamo še vseh odgovorov in tega tudi ne moramo imeti. Mi se moramo naučiti, da se nekatere dreve lahko odgovori šele kasneje. Eh, mi jemljemo to vprašanje zelo resno, mi hočemo en dober sistem, mi hočemo varen sistem, zato bomo organizirali tudi poseben sestanek ministrov in mi pričakujemo, da bomo s tem prišli na ravni Evropske unije do dodane vrednosti. To je seveda izredno pomembno. Pomembno je, da se prebivalstvo cepi tam, kjer e, je to potrebno, kar zadeva alkohol. Tudi to je izredno pomembno vprašanje. Evropsko prebivalstvo je na najvišji ravni v svetu, če naredimo primerjavo. To je treba mal razmisliti, eh, kaj to pravzaprav pomeni. In jaz mislim, da bi o tem morali govoriti tudi na sestanku ministrov. Lahko se seveda zgodi, da je to vprašanje javnega zdravja, ki ga moramo vzeti zelo resno. Eh, tudi mladi ljudje, eh, kar v povezavi z alkoholom, imamo prav takšen problematičen razvoj. mi bi hoteli na konferenci eh, priti do eh, sklepov eh, in torej še neki vprašanj, na katere lahko čist kratko odgovorim. Eh, kolegica Panova je vprašala, kaj je s sporočilom. Eh, ki ga je komisija že najavila, to priporočilo bo prišlo decembra, mi računamo s tem. Uh, in čist kratko vprašanje, uh, kaj razadeva. Uh, eh, Fane skopet. Tak. Tobak za žvečenje, torej to je tudi stvar, za katero se na švedskem ukvarjamo. Torej, najlepša hvala obema ministrama mi bomo to sledili, to so dosjeji, ki so nam zelo pri srcu in eh, tu moramo dejansko nekaj narediti, ker ljudje prečakujejo dodano vrednost. Najlepša hvala, eh, hvala, da ste prišli k nam, vidimo se zopet 30. septembra.